Smo pripravljeni za delo? Im, imamo še dve točki iz odbora za ženske. Sedaj imamo običajni sestanek odbora Libe. Začeli bomo se sprejemom predlaganega dnevnega reda in izjavljam, da bomo preložili potrditev imenovanja eh, direktorja za azilni podporni center na naslednji sestanek, to je 9. december. Prav tako vam želim povedati, da je danes potekal sestanek koordinatorjev in priporočila koordinatorjev so bila sprejeta, namreč priporočila v zvezi z porazdelitvijo poročil. Jutri bomo razdelili imena poročil, tako kot je bilo odločeno na današnjem sestanku koordinatorjev. Uh, Prav tako bomo potrdili eh, zapisnik sestanka in potem eh, lahko gremo na naslednjo točko, številka pet, ki se nanaša na mednarodno zaščito in sicer eh, glede držav članic, ki so odgovorne za pregled prošen za eh, državljanov od tretjih držav in držav brez eh, državljanstva. Eh, Gospa Vikstrom, samo naslednje bi vam želim povedati, ker sem eh, poročevalka za uredbo Dublin. Torej, prva predelana uredba je bila sprejeta leta 2009. Odslej je bil izvoljen novi parlament in kot sem omenila, sem prevzela to poročilo od gospe Janine Enis Plašard. Sedaj proces teče naprej, svet je že blizu skupnega stališča in pričakujemo, da bo se trialog začel v začetku naslednjega leta. In zato je zelo pomembno, eh, če ne celo nujno, da uradno zagotovimo, da poročilo parlamenta iz leta 2009 še vedno dobi podporo novega parlamenta. Z veseljem ugotavljam, da se s tem strinjajo poročevalci v senci, da je stališče parlamenta jasno in trdno, to je pomembno za nas vse. Prav tako sem zadovoljna, da je od, oziroma bi bila eh, zadovoljna, da odbor še enkrat potrdi, da je to res tako in da, to mi bo namreč dalo jasen mandat, da nadaljujem s pogajanji na podlagi poročila z lanskega maja in na podlagi današnjega potrdila. Gospod predsedujoči, naj pojasnim nekaj ključnih točk iz tega poročila. Med drugim so te ključne točke in podarjam med drugim eh, prenehanje transferov. Parlament je prepričan, da je to omembo treba vključiti v končni dokument. Potem je tu še eh, koncept eh, družinskih članov in pa določba, ki se nanaša na mladoletne osebe, potem eh, na pravna sredstva in na pridržanje. Upam, da je belgijsko predsedstvo te točke vzelo na znanje, kakor tudi enotno stališče parlamenta o tem poročilo in resnično upam, da bo belgijsko predsedstvo sodelovalo z nami takrat, ko se bodo približala končna pogajanja v zvezi s tem besedilom. To sem želela eh, pojasniti, preden bomo glasovali. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Točno to sem želel reči. Če nihče nima nič proti, lahko zamemo na znanje ta dogovor, o katerem ste govorili. Trenutno stanje v zvezi z Dublinsko uredbo, no, glasovali bomo elektronsko, ampak gospod Papa Nikolao želi komentirati in mogoče bi kaj povedali tudi predstavniki Evropske komisije. Gospod Papa Nikolao najprej. Najlepša hvala. Najprej se gospe Wikstrom želim zahvaliti. Potrjujem tudi to, kar je povedala. Prav gotovo se strinjamo s splošno usmeritvijo, ki jo je opisala. Pred nami je nekaj pomembnega dela. Hvala lepa. Smo. Se seznanili s tem, da se strinjate? Eh, komisija želite besedo? Ne? Am, se pravi, gremo lahko naprej. Elektronsko glasovanje. Opozarjam vas. Svoje eh, kartice morate imeti pripravljene. Gospa Vikstrom, poslušajte, danes sem tako zmedena. Potovala sem že po celi Evropi, v Ženevo in posod drugje. Eh, vse letališča so bila, za, eh, so bila zaprta, sedaj sem izčrpana in zmedena, nimam kartice, nekje sem jo zgubila. Eh, Eh, moja asistentka bom prišla s kartico in zelo bi vam bila hvaležna, če bi eh, lahko imeli nekaj eh, bla bla bla, dokler ne pride. Gospod Mišel, imate kartico? Imate kartico, v redu, v redu. Gospa Lambert. V interesu, da pomagamo svoji kolegici, bom sama malo bla, blajala in uh, sem poročevalka v senci za mojo politično skupino. Menimo, da bi morali uh, imeti isto stališče kot prejšnji parlament, nobene uh, koristi ne vidimo v tem, da bi ponovno razpirali. Uh, Še, odpirali še enkrat razpravo o Dublinu, torej to je vse, nič več bla bla. No, <laughs> No, bom jaz nadaljeval za bla bla, gospod Morales je to. Ker imamo gospo uh, eh, uh, eh, Wikstrom tako ra, uh, radi bom, in vemo se, da je otrujena, pa bom zelo počasi govoril in zelo uh, veseljem podpiramo stališče, ki ga je predstavila. Hotel sem predlagati, da glasujemo uh, o, o mojem eh, predlogu, pa mogoče ne zato, ker bi želel, da bi imeli čim več prisotnih takrat. Gospa Wikstrom, če nimate nič proti, namesto da bi peli ali govorili o vremenu, bi lahko glasovali. Vidim, vidim. Just in time, ravno pravi čas. Hvala lepa za pomoč. So, we proceed. You know that now we got the. No, pa lahko gremo naprej. Sedaj imamo točko 6, eh, ki je razširitev področja uporabe direktive, ki se nanaša na upravičence do mednarodne zaščite. Ta dogovor je bil dosežen. Sem hotel najaviti temu. Thing, is, guess, Poročevalec je gospod Klod Moraest. Je, ni, ni. Najprej moramo glasovati o poročilu gospod Vekstrom. O pre, pre, prejšnji točki, ja, o tem glasujemo. Ja, ravno zato, ker ste najavili eh, to, da je bil dosežen dogovor, mis, sem mislil, da ni potrebno glasovati. Gospod Bosutl, če jaz prav razumem. Poročevalka želi, da se z glasovanjem potrdi stališče Evropskega parlamenta in še vedno smo pri isti točki dnevnega reda. To je točka gospe eh, Wikstrom, to je točka številka pet. Elektronsko. Gospa Wikstrom je poročevalka. Elektronsko glasovanje. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, noben zdržan, noben proti. Gospa Intveld ni mogla glasovati, ampak jo bomo šteli kot eh, pozitivn glas. In gospa, eto, ni, ni deloval strojček, napravica. Dva glasa plus, 23 plus, noben izdržanih, nihče proti. Confirmation vote. Now we proceed. Torej, s tem smo potrdili stališče prejšnjega parlamenta. Sedaj pa številka šest, to je še eno elektronsko glasovanje, ki se nanaša na rešitev področja uporabe direktive eh, na upravičence do mednarodne zaščite. Ta dogovor je bil eh, dosežen v eh, okviru zadnjega trialoga v zvezi z direktivo za dolgoročne dialekte. To je potekalo 9. novembra v prisotnosti komisarke Malmström in eh, državnega sekretarja. In si tu gre za korelacijske tablice, to je vprašanje, ki ga bo treba rešiti na horizontalni ravni. Sedaj bomo glasovali. Predtem pa želim povedati naslednje. Če se strinjate, da v tem glas, besedilo glasujemo v svežno, torej kot celo, zato da bi s tem potrdili dogovor s svetom. Predlaga se, da glasujemo za vse skupaj. Gospod Morajev, sporočevalec, predlaga glasovanje o besedilo, ki ga imamo v pismo sveta z eh, dne 9. novembra 2007. Želite besedo, gospod Morajev? Ja, predlagam, da glasujemo za vse skupaj, namesto da bi glasovali po, eh, po, za vsako stvar posebej. Torej, predlagam glasovanje o svežnju. Prav. Bomo glasovali. Besedilo. Glasujemo o besedilo tašno, kot je v pismo sveta. Iz novembra, torej za dne 18. novembra 2010 v prilogi. Glasujemo. Ja, ja, glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. 25 za, plus gospa Infeld, to se pravi 26 za, nihče proti nobenih zdržanih glasov. S tem je to besedilo sprejeto. In s tem postanejo brezpredmetni vsi. Eh, ostali predlogi spremem, končno glasovanje glasujemo. Now the vote is closed. Konec glasovanja. 26, 27 za, nič zdržanih, nič proti. Sprejeto. Hvala lepa, gospod Moraes. Številka sedem. Pogoj za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela. Pet. Je poročevalec naš kolega gospod Moraes. Namen predstavitve te točke je, da slišimo predstavitev komisije v zvezi z eh, subsidijarnostjo in s predstavniki nacionalnih parlamentov. Gospa Schmidt predstavlja komisijo in ona bo predstavila predlog, potem bo dobilo besedo belgijsko predsedstvo in potem se bomo vrnili k poročevalcu. Ravno tako pa imamo tukaj tudi predstavnike štirih nacionalnih parlamentov češkega senata, avstrijskega bundesrata, avstrijskega državnega sveta in eh, lordske zbornice Združenega kraljestva. Recent opinions and Oni so dali obrazložena mnenja in pa prispevke in sicer se je zaradi tega potem eh, pojavilo vprašanje, ali je ta predlog v skladu z načelom subsidijarnosti. Predstavnikom nacionalnih parlamentov bomo dali nekaj časa za govor, da bodo lahko povedali stališča svojih parlamentov. Potem bomo pa dali besedo komisiji, eh, ki se bo odzvala na njihova vprašanja. Najprej dajem besedo predstavnici komisije. Gospa Dajan Schmidt, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem eh, zadovoljna, da sem lahko tukaj in da povem nekaj besed o našem predlogu, ki se nanaša na sezonske delovce. Vem, da eh, ta predlog povzroča veliko vprašanj in vesela sem, da bom danes lahko nekaj stvari pojasnila. Razprave z Evropskim parlamentom in z nacionalnimi parlamenti so za nas zelo pomembne, saj tako določa tudi Lizbonska pogodba. Lizbonska pogodba namreč eh, daje podlago za eh, tesnejše sodelovanje z Evropskimi nacionalnimi parlamenti. 13. Eh, julija komisija dala svoj predlog, poleg tega je dala tudi še drugi, drugi predlog, ki je bil predstavljen pred nekaj tedni. Prvič komisija pre, pre, predstavlja predlog, ki se nanaša na nizko kvalificirane oziroma nekvalificirane delavce in to je pomembno delati. Ta predlog in drugi predlogi so del napora, da razvijemo celovito migracijsko politiko in ta predlog smo najavili že leta 2005 in sicer v akcijskem načrtu o legalnem priseljevanju. Takrat je bil sprejet eh, pristop za sektorski eh, pristop. Leta 2009 eh, je štokholmski program potrdil pomen izvajanja akcijskega načrta iz leta 2005. Eh, ta predlog je rezultat dolgotrajnih posvetovanj. Ta posvetovanja so se začela zeleno knjigo in so se potem nadaljala vse čas priprave predloga in prepričani smo, da smo na koncu prišli do zelo uravnoteženega besedila, ki upošteva včasih zelo raznolika mnenja in stališča do tega pomembnega vprašanja. Gospodarska kriza je vplivala tudi na potrebo po sezonskih delovcev. Nekateri mislijo, da je teh potrebe sedaj po, uh, manj, ampak uh, dolgoročno in srednjeročno pa bo uh, migracijska politika igrala pomembno vlogo pri uh, Eh, zapolnjevanju po, eh, praznin oziroma pomankanja delovcev. Kot eh, vemo, delodajalci potrebujejo delavce iz tretjih držav za sezonsko delo in to velja zlasti za kmetijstvo, eh, vrtnarsko in pa turizem. In drugič, sezonski delavci iz tretjih držav često potrebujejo zaščito, kajti oni so med tistimi delovci, ki so često izpostavljeni izkoriščanju in ki živijo v slabih pogojih, kar lahko grozi njihovo zdravje in varnost. Tretjič, namen tega predloga je tudi preprečevati nezakonito priseljevanje in spodbujati zakonito priseljevanje in to je tudi razlog za predstavitev tega predloga. Ta predlog ima dva glavna cilja uvaja posebni postopek za vstop v državo in za prebivanje, drugi cilj pa je, da definira pravice eh, sezonskih delovcev iz eh, tretjih držav. Če sem bolj konkretna, predlog ima sedem glavnih elementov. Vsebuje enostavnejši in hitrejši postopek vstopa. Predlagamo 30-dnevni rok za sprejem v državo ta sprejem eh, sloni na skupni definicijih in določenih kriterijih, kot naprimer obstoj delovne eh, pogodbe, potem ponudba dela, kjer je specificirana tudi plača, ki mora biti vsaj na minimalni ravni, potem predlog eh, tudi določa najdaljši rok za sezonsko delo, to je šest mesecev, potem omogoča tudi večsezonsko dovoljenje za tri leta. Na ta način se eh, potem olajša postopek vstopa v državo v naslednjih sezonah. Definira tudi pravne določbe, ki se uporabljajo za delovne pogoje sezonskih delavcem. Države članice pa imajo. Eh, svobodo, da ugotovijo, kakšne so potrebe na trgu dela in koliko sezonskih delavcev bodo naredile. Zelo pomembno je, da države članice lahko izvedajo ta test trga dela in da se potem odločajo. In to pomeni, da bojo države članice lahko naprej preverjale, ali lahko prazna delovna mesta zapolnijo s svojimi državljani oziroma z državljani tretjih držav, ki pa že legalno prebivajo na ozemlju zadevne države članice. Prav tako predlog eh, zahteva dokaze o tem, da bojo sezonski delavci imeli eh, poskrbljeno eh, za bivanje. Naj dodam še nekaj. predlog ne dodaja nič v zvezi z sankcijami. Moramo vedeti, da imamo za to posebno direktivo, ki je bila sprejeta leta 2009. Ta direktiva eh, ima predvidene sankcije za delodajalce, ki ne ravnajo v skladu z zakonodajo na tem področju. In na koncu, kakšne so koristi tega predloga, po našem mnenju, jasna E, in enostavna pravila sprejema sezonskih delavcev. To e, pomeni, da bo mogoče hitreje e, najeti sezonske delavce takrat, ko bojo potrebni. Potem bo ta predlog preprečeval daljše prebivanje, potem vsebuje tudi pravne Eh, določbe za delovne pogoje. Na ta način bo preprečeno izkoriščanje in pa zagotovljena varnost in zdravje sezonskih delovcev. In pa eh, predlog tudi olajšuje potovanje med EU in eh, domačo državo. Predlog vsebuje tudi določbe v zvezi s cirkularno migracijo, kar bo pom, eh, pomagalo pri izvajanju razvojne politike. To je moja prva predstavitev, sem pa na razpolago za vaše vprašanje. Hvala lepa. Mislim, da je najbolje dati besedo belgijskemu predsedstvu, potem poročevalcu, potem bomo pa dali besedo predstavnikom nacionalnih parlamentov. Gospa Izabel Rajs, belgijsko predsedstvo. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan vsem skupaj. Poskušala bom nakratko predstaviti delo, ki poteka v svetu, kot je ravno kar povedala predstavnica Evropske komisije. Eh, je ta predlog bil predstavljen julija 2010 in sicer na svetu PNZ oktobra potem in večina ministrov je eh, podprla to direktivo Rečeno pa je bilo seveda, da je treba narediti določene korake naprej na področju zakonitega priseljevanja. Nekaj predržkov je bilo izraženih v zvezi z nekaterimi določbami, zlasti eh, so bile pripombe glede na eh, spoštovanje načela subsidijarnosti. Od septembra eh, poteka tudi delo na ravni delovne skupine o priseljevanju v svetu. Eh, ta preučuje besedilo, delo ni končano, stališča držav članiče niso dokončna in veliko preučitvenih pridržkov še vedno ostaja. In v tej fazi lahko eh, že povemo, kakšna so glavna vprašanja, ki jih bo treba pojasniti. Ta vprašanja so naslednja. Trajanje bivanja. V besedilo samem je predlagana eh, daljš, najdaljša doba šest mesecev, Eh, v obdobju 12 eh, mesecev. Nekaj pridržkov je bilo izraženih glede na to trajanje, potem pa eh, obveznost izdaje dovoljenja za prebivanje. Tu je tudi postavljenih nekaj vprašanj v zvezi s to obveznostjo. Nekateri se sprašujejo, ali ne bi bilo mogoče bivanja dovoliti na podlagi vizoma. Potem vprašanje v zvezi z trajanjem obravnave eh, prošnje 30 dni. Eh, veliko jih meni, da je to prekratko obdobje. Potem obveznost delodajalca, da dokaže, da bo imel sezonski delavec eh, primerno prebivališče. Tu se postavljajo vprašanje v zvezi s katerimi kriteriji se bo ocenjevala primernost prebivališča. Potem je tu še vprašanje več sezonskega dovoljenja in eh, izvedbele tega. Vse to bo treba še dodelati. In potem je tu še nekaj vprašanj v zvezi z enakostjo obravnave z eh, domačimi delavci, z nacionalnimi delavci. Ta vprašanja se pojavljajo v zvezi z pravicami iz eh, socialnega zavarovanja. Vse to bo treba še preučiti. to predsedstvo in naslednje predsedstvo se bosta morala še kar truditi za doseg kompromisa. Sestanek se bo zadnji, pardon, delovna skupina se bo zadnjič sestala sredi decembra v času našega predsedovanja in potem bo mačarsko predsedstvo tisto, ki se bo moralo še naprej ukvarjalo s tem besedilom. Žal mi ne bomo mogli v času svojega predsedovanja tega končati. Seveda pa smo vam do 31. decembra letos na razpolago za vsa vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Merci. Now from our rapporteur. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Morajec. Thank you, Mr. Chairman. The, um... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Interes nacionalnih parlamentov, izmed katerih so nekateri prisotni danes tukaj in pa razprava o subsidijarnosti, prvič odraža realnost tega, da se parlament ukvarja z neko um, zakonodajo na, uh, na področju prava. Prvič govorimo o zakonitem priseljevanju in uh, glede na to lahko pričakujemo dolgo in zapleteno pot tega, da uredimo status eh, zakonitih priseljencev. O tem smo razpravljali v okviru Dablinske uredbe, v okviru Štokholmskega programa. In eh, to je tudi povezano z svežnjem o socialnih transferjev. In eh, vse skupaj predstavlja svežen predlogov, ki uravnava različne oblike zakonitega vstopa. Tukaj imamo različne kategorije delavcev, ki vstopajo v Evropsko unijo, ki morajo biti na nek način, njihov status mora biti urejen. V srčiki tega predloga je zahteva parlamenta, zahteva številnih skupin iz tega parlamenta, da se konča izkoriščanje sezonskih delavcev. Prav tako imamo zrel pristop, k, pri, ko gre za vstop skupine delavcev, če gre za neko ustaljeno demografsko skupino. Sezonski delavci so neka realnost, lahko bi vam ponudil številke v zvezi s tem, ampak s tem vas ne bom eh, dolgočasil. Ampak številne države članice so poročale o rekordnih številkah eh, eh, sezonskih delavcev, razumejo, da je to pomemben del njihovega gospodarstva. Eh, se pravi, te številke so velike. Enako velja pa tudi za številke nezakonitih delavcev, ki opravljajo sezonsko delo. Zato mora ta odbor in pa odbor za zaposlovanje vzpostaviti nek skupek pravil. Eh, svet in pa komisija sta povedala, kaj se njima zdi najpomembnejše. Za me je najpomembnejši vidik celotnega svežnja naslednji. Najprej je potrebno vzpostaviti ustrezne pogoje. V našem poročilu vsaj moramo govoriti o primerni zaščiti za sezonske delavce, mehanizem pritožb, eh, eh, ugodno namestitev za delavce in pa seveda tudi določila na področju delovnih ur in pa eh, plačila. Skupaj z odborom za poslovanje moramo vzpostaviti načelo enakovrednega obravnave oziroma eh, kar se da blizu eh, temu načelomu. George Orwell je rekel, da so vsi ljudje enaki, ampak nekateri so bolj enaki. V srčiki tega predloga je vprašanje, s katerim se bomo ukvarjali tako mi, kakor tudi odbor za zaposlovanje. Govorili bomo o možnosti enakovrednega plačila. Um, nihče ne želi spodkopavati pravic delavcev. Predlog za sezonske delavce mora narediti prav to, kar obljublja. Potrebno je zaščititi delavce pred eh, izkoriščanjem, ne smemo pa ustvarjati nekakšne nove delovne sile, ki bi imela popolnoma drugačne pogoje za plačila. Potem moramo eh, obravnavati tudi področja pravic, eh, ki se jih jamči sezonskim delavcem, moramo posvetiti več pozornosti pogojem vstopa, s tem se bo ukvarjal ta odbor in prav tako moramo poskrbeti za bolj primerno definicijo tega, kaj pomeni sezonski delavcev. V realnem svetu, kjer se, ob, kjer se eh, družbe in pa sindikati ukvarjajo z problemom sezonskih delavcev. Seveda zato potrebujemo tudi jasno definicijo delavcev, ki pogosto delajo v najrevnejših predeljih Evrope. No, o tem bi lahko govoril še daleč, ampak eh, eh, naj podam še zaključne pripombe. Najprej, ogledati se je potrebno sveže kot takšen, ne moremo eh, ubrati horizontalnega pristopa, tako da bomo obrali sektorski pristop. Vendar pa moramo kljub temu ustvariti nekakšen skupen osnovni imenovalec. Delo v zvezi s tem svežnjem bo zapleteno, ampak eh, vredno je našega truda. Tisti, de, tisti kolegi, ki menijo, da nam ni potrebno se ukvarjati z legalnim priseljevanjem, naj se spomnijo na to, da že od leta 1999 razpravljamo o tem in komaj smo dosegli stališče, ko lahko v okviru Lizbonske pogodbe prvič urejamo zakonito priseljevanje. To ne bo enostaven proces, tako so ugotovili tudi nacionalni parlamenti, ampak to je bistveni korak naprej za naš odbor in pa za kolege v odboru EMPL. Zato Eh, so ta poročila zelo dragocena in eh, veselim se sodelovanja z kolegi, zato da bomo lahko postavili skupek eh, nekih pravil za te delavce, ki bodo na to dobila tudi podpora v parlamentu. Hvala, gospod Moraes. Sedaj pa še predstavniki nacionalnih parlamentov, ki so sprožili vprašanje načela subsidijarnosti. Najprej Tomas Grolih, predstavnik Češkega senata. Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, senat Češkega parlamenta je sprejel kompleksno resolucijo z devetimi točkami. Naj omenim samo šest izmed teh točk. Najbolj pomembne so te. Češki parlament meni, da bi pogoji za vstop eh, tretjih državljanov za namene sezonskega dela lahko zadostno uravnavali na nacionalni ravni. Evropska zakonodaja ni potrebna. Prav tako ne predstavlja nobene dodane vrednosti. In drugič, češki senat meni, da predlog ni v skladu z načelom subsidijarnosti, kakor govori tretji odstavek 5. člena Lizbonske pogodbe. Češki senat je sprejel tudi mnenje v skladu z šestim členom Lizbonske pogodbe in želel povdariti, da je potreba po uravnavanju sezonskega dela v državah članicah raznolika od države do države, saj so strukture delovnih trgov od države do države različni. Mislimo, da predlog ne predvideva učinkovitega mehanizma za Eh, preprečitev tega, da se ne bi državljani tretjih držav prijavili k novem, novemu dovoljenju za delo, ko jim poteče prvo. Zato bi lahko ti delavci ostali v Evropski uniji dlje kot pa dovoljenih šest mesecev. Zdi se nam, da bi bilo problematično omogočiti krožno migracijo, zlasti, ko gre za sektore, kako naprimer kmetijstvo ali pa turizem. Ravno zato, ker narava teh poklicov ni enaka kot v nekih drugih državah članicah, kjer se sezonsko delo naprimer uporablja predvsem v gradbenem eh, sektorju. Češki senat je prvič sprejel to vrstno mnenje po sprejemu Lizbonske pogodbe. Naši zaključki omenjajo ovire pri uporabi uh, kartonov glavni razlog, zakaj nacionalni parlamenti ne morejo uporabiti teh kartonov, je pomankanje usklajevanja med posameznimi nacionalnimi parlamenti. In uh, še dodaten razlog je tukaj ta, da člani zbora niso mogli spoštovati obdobja osmih tednov. Samo nekaj nacionalnih parlamentov je lahko razpravljalo o tem predlogu. Zakaj obstaja tolikšno pomankanje usklajevanja? Zato, ker te, ti kartoni, te kartice niso ustrezno določene v Lizbonski pogodbi. Nacionalni parlamenti imajo samo omejene pristojnosti za to, da prisilijo komisijo v to, naj spremenijo predlog. In zato um, nacionalni parlamenti ne želijo se med seboj usklajevati in pa vložiti takšnega rumenega kartončka. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik Avstrijskega nacionalrata, gospod Hannes Willinger. Ausschuss, herzlichen Dank für die Möglichkeit, die kritische Haltung des Hvala lepa, da lahko predstavim uh, mnenje Avstrijskega nacionalnega zbora. Naj povem, da je nedavno komisija izrazila uh, pohvalo avstrijske vlade, Kajti uspelo nam je, da, da smo preprečili, da bi iz gospodarske krize se razvila še hujša socialna ali kriza delovnega trga. In zato je Avstrija na samem vrhu pri premagovanju gospodarske krize. Sveda tudi v Avstriji obstaja potreba po sezonskih delavcev. Ampak po sedanji ureditvi se takšne delavce dopušča samo, če dejansko obstaja uh, potreba po delovni sili, ki je ni možno pokriti eh, iz domače delovne sile. S tem se lahko prepreči, da bi se izkoriščalo države iz drugih, eh, delovce iz drugih držav, eh, da bi se jih izkoriščalo. Trenutno v Avstriji delajo, dela 7500 delavcev iz tretjih držav, v glavnem na področju gozdarstva, turizma in kmetijstva. Po mojem mnenju bi, moral veljati, bi moralo veljati takšno pravilo, da se odprta mesta najprej zasede za delavci iz Evropske unije. Poleg tega bo poteklo tudi prehodno obdobje na področju prostega pretoka eh, delavcev um, leta 2014 in to bo še zmanjšalo potrebo po sezonskih delavcih. Če se oprem na to, kar je uvodoma povedala predstavnica komisije, eh, naj omenim samo tri argumente iz našega stališča. Argumente za to, zakaj se nam eh, ne zdi, da bi ta zakonodaja imela dodano vrednost. Prvič, eh, potrebe so tukaj zelo regionalne, zelo raznoliko se jih da ovrednotiti. Um, ko gre za določanje potrebe v večjih sezonah, je potrebno najprej analiziti, oziroma je nemogoče analizirati, kolikšna je dejansko potreba potem. Potem drugič, če bi države članice naj postavile kvote za potrebo po sezonskih delavcev, bi morala biti možno tudi nična kvota, če ne obstaja potreba po sezonskih delavcih. In pa drugič, dovoljenje za prebivanje. Mm, bi moralo biti določeno skupaj z trajanjem dela. Če gre za daljši čas kot šest mesecev, potem ne moremo več govoriti o sezonskem delu. Pravo delovnega trga je nekaj, kar bi moralo biti v pristojnosti držav članic, zato po avstrijskem mnenju ni potrebe po uredbi na evropski ravni. Potrebe so od države do države članice raznolike. Potrebna so določila, ki bodo prilagojena posameznim regijam in pa državam članicam. Zdi se nam, da je to kršanje subsidi načela subsidijarnosti in zato je avstrijski nacionalni svet eh, zahteval, da se preuči, ali ni tukaj morda kršeno načelo subsidijarnosti. Hvala lepa. Sedaj pa iz uh, lordske zbornosti, lord Noper. Very... Gospod predsedujoči, hvaležen sem odboru Libe za to, da so povabili nacionalne parlamente, da se udeležijo tega srečanja in vesel sem, da lahko podam mnenje o tem. Prisluhnil sem češkemu in pa avstrijskemu kolegu in ugotavljam, da so njuna stališča podobna našemu stališču. Uh, Eh, Lotska zbornica je glede tega nedavno sprejela mnenje. Eh, komisija pravi, da obstaja potreba po sezonskih delavcev v številnih državah članicah, ampak te potrebe se razlikujejo od države do države. Razlikuje se področje dela, čas, za katerega so ti delavci potrebni in tako naprej. Uh, Potem je potrebno posebno pozornost posvetiti tudi tistim področjem, eh, kjer države želijo prosta mesta zapolniti z delavci iz Unije in pa tiste, ki si bolj želijo delavce iz tretjih držav. Nam se zdi, da je potrebno to določiti na ravni držav članic. Zato menimo, da vstop in pa prebivanje tretjih del, delavcev iz tretjih držav bi naj urejala kombinacija tržnih dejavnikov in pa politika posameznih držav o vstopu takšnih delavcev. Zdi se nam, da politika na ravni Evropske unije ni potrebna. Komisija daje specifične razloge, zakaj misli, da se tukaj spoštuje načelo subsidijarnosti. Tako bi naj na primer eh, odločitev neke države o tretjih državljanih eh, vplivala tudi na druge države članice in bi lahko motila priseljenski tok. Ampak nam se zdi, da če bi neka država ponudila eh, boljše pogoje priseljencem, bi to lahko eh, priseljevanje napravilo za bolj privlačno. To Za tem predlogom pa se jamči samo minimalne pravice, ki se uh, pač razlikujejo spet od države do države. Drugi razlog eh, komisije je ta, da šengensko območje zahteva minimalna skupna pravila za to, da bi preprečili uh, nezakoniti vstop in ne vemo, zakaj bi pravila na področju sezonskih delavcev ta problem odpravila. Tretji razlog, izkoriščanje in pa slabi delovni pogoji uh, Te bi naj odpravili z eh, inštrumentom na evropski ravni. No, eh, nacionalno pravo je zavezojoče in je vsaj tako učinkovito, kot pa evropski ukrepi, ko gre za preprečevanje izkoriščanja. Zadnji razlog komisije pa je ta, da bi naj ta novi inštrument bil bistvenega pomena za učinkovito sodelovanje s tretjimi državami in pa za poglabljanje globalnega pristopa. Mi pa ne vidimo, kje obstaja razlog za to. Argumenti komisije nas zato ne prepričajo. In naj dodam, gospod predsedujoči, da tudi, če bi ta direktiva bila sprejeta, ne bi veljala za Združeno kraljestvo, namreč mi se nismo odločili za opt-in, ko je šlo za 21. protokol k pogodbi. Vendar pa To ne pomeni, da ima britanski parlament eh, manjšo dožnost pri, preva, pri preverjanju, ali so direktive skladne z nacionalnim pravom ali ne. Prav gotovo potrebujemo pravila, ko gre za vstop v Evropsko unijo, potrebno jih je začititi pred izkoriščanjem in pa poskrbeti tudi za njihov socialni status. Postavlja pa se vprašanje, ali bi ta pravila morala biti identična v vseh državah članicah oziroma ali ne bi bilo bolje, če bi to uravnavali kar na nacionalni ravni. Hvala. Sedaj pa spet predstavnica komisije, gospa Šmit. če se želi odzvati na pripombe predstavnikov nacionalnih parlamentov. Gospa Šmit. Uh, thank you very much, uh, Chair. I, I think I replied already to some of the questions in my first intervention, but uh, of course. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da sem se že prej lotila kar nekaterih pripomb, ki so bile kasneje izrečene. Tudi na določena vprašanja sem že odgovorila. Seveda sem prisluhnila uh, tudi mnenju nacionalnih parlamentov, prejeli smo tudi njihova mnenja in na ta mnenja, ki smo jih prejeli, se bom v prihodnjih tednih tudi odzvala. Seveda bi nam bilo ljubše, če bi nacionalni parlamenti podpirali našo pobudo, vendar razumem, da obstajajo razlike glede same uporabe, da obstajajo različna stališča. Že prej sem povedala, da smo prejeli šest negativnih odgovorov, prejeli pa smo tudi kar nekaj pozitivnih odgovorov. Po mojem to kaže tudi na to, da določeni parlamenti podpirajo naš predlog. Kar zadeva par točk, ki ste jih izpostavili, naj še enkrat povdarim, da smo si postili kar nekaj manevrskega prostora in ta manevrski prostor imajo na voljo tudi države članice. Evropska unija si seveda želi, da bi države članice najprej preverile, kdo je seveda na voljo na nacionalnem trgu, ali so državljani posamezne države na trgu dela in lahko oni zapolnijo delovno mesto, ali so morda že kateri drugi državljani iz tretje države prisotni na nacionalnem trgu dela. Vse pa je odvisno seveda od tega, koliko državljanov tretjih držav lahko vstopi na nacionalni trg dela. To številko opredeljujejo države članice, to pravico imajo in to je zapisano tudi v Lizbonski pogodbi. Države članice lahko tudi upoštevajo seveda situacijo na trgu dela v posamezni državi in države članice so tiste, ki se bodo odločile o tem, kako se skupaj organizirati. Omenili ste tudi šestmesečni rok to je bilo zelo zapleteno vprašanje, zato ker smo skušali upoštevati tudi to, kakšno je trenutno stanje v posameznih državah članicah. Nekatere države dopustijo sezonskim delavcem, da ostanejo več kot šest mesecev, nekatere države jim dopustijo, da ostanejo manj kot šest mesecev. Zato smo na koncu podali predlog, ki nekako predstavlja povprečje med obema skrajnima možnostma in zato smo tudi opredelili šestmesečni rok. On, on Krožna migracija, tukaj obstaja tudi možnost za različna dovoljenja za različne sezone. Tako sem povedala tudi že prej. Na ta način bi pomagali tudi razvoju v izvornih državah. Vs, na migracijo je potrebno delati, na migracijo je potrebno gledati v globalnem kontekstu, tudi ko gre za sodelovanje s tretjimi državami. Potem načelo subsidijarnosti. Potreba po sezonskih delavcih je skupna vsem državam članicam. Seveda obstajajo tiste države članice, ki jih potrebujejo več in tiste, ki jih potrebujejo manj. Ampak Odločitev, ki jo sprejme ena izmed držav članic, lahko pliva tudi na druge države članice. In to zlasti sedaj, ko imamo šengensko območje brez notranjih meja. Sedaj potrebujemo skupno disciplino, prav tako pa lahko uh, preprečimo nezakoniti vstop in pa predolgo ostajanje v Evropski uniji. Prav tako imamo direktivo o sankcijah, ki predvidevajo sankcije za delo dajalce tretjim državam, ki nimajo legalnega dovoljenja za, delanje, za delo. In kakor je omenil tudi poročevalec Klaud Moraes, ta predlog je potrebno gledati v povezavi z drugimi Eh, direktivami, ki so bile sprejete na področju nezakonitega priseljevanja, pa tudi drugih predlogih, ki so na mizi, naprimer eh, skupno dovoljenje. Imamo tudi direktivo o eh, kvalificiranih delavcih, o modri karti. Zato je potrebno to preučiti tudi v širšem kontekstu. Komisija bi si seveda želila eno samo direktivo, ki bi vse to pokrila. To smo skušali doseči leta 2001, pa ni bilo možno. Svet ni želel sprejeti takšne direktive. Sedaj smo v drugačnem položaju in s pomočjo postopka soodločanja bomo lahko sprejeli bolj eh, ambiciozno priseljensko politiko upoštevajoč, da sta sedaj oba so zakonodajalca na, um, da sta enakovredna. Hvala. Uh, čeprav razumem, bo komisija poslala tudi pisni odgovor nacionalnim parlamentom. Tako da sedaj odpiramo razpravo za tiste poslance, ki so se javili k besedi. Krist oziroma pa da jim obsejo prševalcev. Želel sem govoriti sedaj, preden se oglasijo kolegi. Mislim, da obstaja nekoliko izkrivljena atmosfera. Govorili so trije predstavniki, nacionalni predstavniki, vsi trije so proti predlogu in eden sploh, ena zmed teh držav se odločila za tako ali tako za opt-out. Eh, Ital, Italija, Portugalska, Španija, vsi podpirajo ta predlog. Zato mislim, da bi morali tu vzpostaviti nekakšno ravnoteže. Drugič, ta predlog je poskrbel tudi za prožnost in pa je zrel. Prav gotovo ne bi želel objavljati poročila, ki bi dovoljevalo, da države članice uravnavajo število ljudi, ki vstopajo v njihovo državo. Ne bi želel biti del predloga, ki ne bi bil inovativen, ko gre za vprašanje tudi krožne migracije. Države članice se soočajo z velikim številom nezakonitih migracij priseljencev, ki opravljajo nezakonito delo in ravno zato želimo ta trg regulirati. Nezakonito priseljevanje obstaja tudi v državah predstavnikov, ki so govorili tukaj. Predlog se ne ukvarja neposredno za nezakonitim zaposlovanjem. To uravnavajo druge, drugi kosi zakonodaje in pa države članice same. Zato je potrebno razjasniti in pa ustvariti ravnoteže med tistimi, ki podpirajo predlog in, tisti, ki, in tistimi, ki jih ne. Seveda eh, sindikati imajo tukaj spet svoje ideje o enakem obravnavanju in tako naprej. Um, in eh, ne nazadnje, Naj povem še to, da bi si želeli horizontalni predlog, ampak svet je bil proti to vrstnemu pristopu. Svet je leto za letom govoril o urejanju nezakonite migracije za, v korist vseh, ampak ni podal nobenih predlogov. Zato so razmere sedaj takšne, da si je potrebno vse skupaj ogledati na sektorski način. V parlamentu bomo skušali zagotoviti, da bodo predlogi spremljivi, kajti tukaj gre za pomemben del nezakonitega priseljevanja. Hvala lepa. Hvala, gospod Papa Nikolao je naslednji. Hvala lepa. Najprej ni nobenega dvoma glede tega, da uh, v Evropi obstajajo sezonski delavci in da države članice, zlasti tiste, ki imajo veliko kmetijstva in pa turizma, resnično potrebujejo te sezonske delavce. Številni delavci v teh sektorjih so nezakoniti delavci če nam je to všeč ali ne. In zato se moramo ukvarjati s tem problemom. In zato je pomembno, da v delu v odboru uspemo tudi pojasniti tem delavcem, da je za njih bolj koristno, če se odločijo za zakoniti kanal. To jim bo ponudilo boljšo prihodnost boljše možnosti za kariero in to jim bo pomagalo pri preživetju v državi, ki so jo izbrali. Nujno je, da mi, ljudi, da mi te ljudi zaščitimo, da so jim zajamčene določene pravice in v zvezi s tem se strinjam z poročevalcem. Vendar pa, kako lahko to dosežemo? kako zaščititi ljudi, ki bodo samo šest eh, mesecev v državi članici, kako jim lahko zagotovimo enako raven zaščite, kot pa nekomu, ki je v državi članici naprimer že pet let. Vsi veste, da še nismo točno določili niti tega, kdo sezonski delavec sploh je kako jih bomo definirali glede na to, kakšno aktivnost uporabljajo, koliko časa so tukaj in tako naprej. Če želimo te ljudi zaščititi, moramo istočasno zagotoviti tudi to, da bomo preprečili zlorabo tovrstnih določb. Če bomo sprejeli to direktivo, se lahko pojavijo ljudje v določeni državi članici, ki bodo trdili, da so sezonski delavci, na to pa bi lahko ostali na nezakonit način, lahko bi to direktivo tako rekoč zlorabili. Zato moramo biti previdni, oziroma če povem drugače, moramo biti strogi. Zagotoviti moramo, da ko bo obdobje enkrat poteklo, Eh, da se bodo ti sezonski delavci tudi vrnili, odkudro so prišli. In če želimo to zagotoviti, moramo posvetiti pozornost tudi določbam, ki določajo naloge delodajalcev. Ti nam morajo podati pravo, prave informacije. Te informacije so pomembne. Delavce moramo obveščati o njihovih pravicah eh, in to po možnosti v njihovem lastnem jeziku. Ali pa jim moramo dati vse možnost prevoda, tako da bodo vedeli, kakšne so njihove pravice. Potem, ko se preučuje prošnje za delo, je potrebno urediti tudi to področje. Če je nekdo sezonski delavec, je potrebno temu delavcu neposredno dati odgovor, postopki morajo biti hitri, tako da bodo ti ljudje lahko prišli um, v državo hitro in opravljali dela, za katera se jih potrebuje. Pridržke, ki so jih izrazili predstavniki nacionalnih parlamentov, so razumljivi. Če razmislimo o situaciji nezakonitega priseljevanja, v kakršno imamo sedaj, so njihovi zadržki razumljivi. Zato moramo tukaj okrepiti naša prizadevanja. Prisluhnil sem komisiji in poročevalcu. In prepričan sem, da če bi združili naše moči, bi lahko poiskali dober odgovor na vse te probleme. Gospa Sargentinija, naslednja. You, Hvala, predsednik. Mislim, da je prezgodaj, da govorimo o podrobnostih direktive o sezonskih delavcev. Razpravljati bi morali o tem, zakaj to direktivo želimo, kakšno je razmišljanje, ki se skriva za tem. In sicer je razmišljanje naslednje. V Evropski uniji potrebujemo delavce, ne samo tiste, ki pridejo za modro karto ali pa eh, skozi nacionalne scheme za visoko izobražene delavce. Potrebujemo tudi tiste delavce, ki so slabo kvalificirani ali pa nekvalificirani staranje družbe poteka hitreje, kot je bilo predvideno, potem spet druge vidimo da se prebivalstvo stara, eh, delovna mesta pa se maši z delavci iz eh, vzhodne Evrope. To velja naprimer za nizozemsko ali za združeno kraljestvo, ne velja pa to za celotno Evropsko unijo. Potem uh, smo priča tudi izkoriščanju nezakonitih delavcev v Evropski uniji. Pomislite na izgrede uh, v uh, Južni Italiji, kjer so protestirali afričani, ki so živeli v groznih pogojih. Uh, v državi so se, so se nahajali nezakonito ali pa so se nahajali tam zakonito, pa so delo opravljali na nezakonit način. In direktiva o sezonskih delavcev, delavcih je prvi korak, da dobimo regulacijo, ki bo tako kvalificiranim, kako nekvalificiranim delavcem omogočila, da se na našem teritoriju nahajajo na zakonit način in da tukaj delajo. Prepričan sem, da bi, prepričana sem, da bi marsikateri nezakonit delavec želel delati na zakonit način tukaj v Evropski uniji. Potem glede vprašanja načela subsidijarnosti. Uh, Eh, dvomim, da je to nekaj, kar spada predstavnost držav članic. Če se ogledamo dogovore iz Tampere ali pa iz Štokholma, lahko vidimo, da so številne države članice že podprle eh, ureditev, kot je takšno, o kateri govorimo. Zanima me, če bi. Use the same argumentation when we're talking about high skilled Uh, uh, uh, Zanima me, če bi imeli enake pomisleke tudi, ko gre za napotitve med posameznimi družbami ali pa se tukaj upira samo na področju nizko kvalificiranih delavcev. S tem še nismo rešili vprašanja, naprimer, delavcev na domu to ni sezonsko delo, ampak pogosto so tudi ti delavci v zelo ranljivem položaju. In upam, da bomo uh, v naslednjem koraku uredili tudi njihovo situacijo. Želela bi si tudi to, da bi direktiva za sezonske delavce omogočila ljudem, da v Evropi naredijo kariero, da lahko začnejo kot sezonski delavci, ampak da to ne pomeni nujno, da je to konec njihove delovne kariere v Evropi. Z veseljem bi sodelovala z poročevalcem Moralesom pri, pri iskanju rešitev in želela bi si prepričati nacionalne parlamente, vključno z mojim, da to ni zadeva, ki bi jo lahko reševali na nacionalni ravni. Priseljevanje je tukaj potrebujemo ga in eh, tukaj bo tudi ostalo. Hvala lepa, zdaj pa še gospa Weber. Hvala predsedujoči. Naj se najprej zahvalim sekretarjatu, da je omogočilo razpravo za eno uro in pol. Gre za pomembno temo in ponavadi moramo vedno hiteti pri naših razpravah. Ne želim preveč dramatizirati, ampak zdi se mi, da ta direktiva skupaj z drugimi, ki uravnavajo priseljevanje in azil, da so to nekakšna preizkušnja za Evropsko unijo. Gre za vprašanje, kakšen mednarodni akter bo Evropska unija. To bo preizkušnja tudi za svet in upam, da bo svet razumel pomen te direktive. Gre tudi za preizkušnjo za države članice, za njihove nacionalne parlamente, za nas kot Evropski parlament, pa tudi za civilno družbo v Evropski uniji, za sindikate, za nevladne organizacije. Namreč resnica je ta, ne govorimo samo o dejstvu, da v Evropski uniji potrebujemo delavce, govorimo o svežnju, čeprav posamezne kose zakonodaje obravnavamo ločeno. in svetu želimo pokazati, kako ravnati, ko gre za vprašanje priseljevanja. Ali smo Evropska unija oziroma ali smo nek skupek 27 držav? Ali smo sposobni imeti skupna pravila za vse države članice, če tudi so to samo minimalna pravila? Oziroma ali se bomo vedno znova sklicevali na načelo subsidijarnosti, zato da bi se lahko uh, obnašali na raznolika in pa neskla, na razlike in pa neskladne načine. Mi skušamo biti mednarodni akter, ampak zato potrebujemo najprej doslednost pri našem lastnem ravnanju. Ko gre za to specifično direktivo, toliko smo v zadnjem mandatu razpravljali o tem, ko smo razpravljali o direktivi o vračanju oseb, veliko smo govorili o tem, da potrebujemo dosleden pristop eh, k priseljevanju. Razpravljali smo takrat tudi o sezonskih delavcih. Zato gre tukaj tudi za izpolnjevanje obljub, naših lastnih obljub in to je pomembna dodana vrednost. In če bi to temo prepustili državam članicam, potem bi za nekatere to bila prednostna naloga, za nekatere ne. Ampak ne glede na to, zakonodaja na nacionalni ravni bi se spremenila pač v skladu s tem, kako se spreminja vlada, ali je ta desna, leva, sredinska ali kakršnakoli že pač. Zato mislim, da je nujno potrebno, da imamo skupna pravila na evropski ravni. Razumem, da v svetu obstajajo glasovi, ki so nekoliko zadržani, ki nasprotujejo tej direktivi. Kajte, seveda obstaja tukaj tudi pritisk nacionalnih parlamentov in pa pritisk strani sindikatov na nacionalni ali na evropski ravni. Ampak bodimo odkriti. Lahko uravnavamo podrobnosti, lahko zagotovimo, da so zaščitene pravice delavcev in istočasno lahko rečemo, da lahko uravnavamo tudi status sezonskih delavcev, ki prihajajo iz tretjih držav. Ne moremo se preprosto pretvarjati, da ta problem ne obstaja ljudje se soočajo z eh, zelo slabimi pogoji, zato ker niso zaščiteni in to je potrebno spremeniti. Opazila sem, da je svet omenil celo vrsto tem, kjer ni dogovora, kjer so države članice zadržane. Upam, da bo svet lahko našel tukaj dobre rešitve ne pa da to izkorišča kot način za ustavljanje oziroma blokiranje direktiv ali pa da skuša vplivati na njihovo izvajanje, če so te sprejete. Vedno, ko podamo dobre zahteve, so te podane za namen zaščite človeških biti, tudi sezonskih delavcev. Želim si, da bi svet lahko slišal in sprejel to sporočilo. Po mojem mnenju se parlament že nekaj časa obravna, obnaša na zelo odgovoren način in uh, pošilja sporočilo, da želimo, da Evropska unija deluje kot pomemben mednarodni akter. Svet bi moral narediti enako. Svet je svet Evropske unije in ne preprosto nekakšno schajališče 27 držav članic. Mr. Jacolino. Si, gospod Jakolino, hvala lepa, gospod predsedujoči. Če se na kratko navežem na to, kar so povedali predstavniki nacionalnih parlamentov. Mislim, da bi morali sprejeti to direktivo in da je treba tudi smotrno priznati pomen te direktive, kot je povedal že kolega Moraes. Če se spomnite neke druge direktive, ki se nanaša na napotitve delavcev znotraj posameznih podjetij in ki se navezuje na to direktivo, boste gotovili, da obe direktivi pravzaprav opredeljujeta dostop na trg dela seveda morajo obstajati določeni pogoji za sprejem identičnih delavcev v državah članicah. Tu je treba spoštovati tudi načela subsidijarnosti, zagotoviti je treba enak pristop do problematike, ki je precej raznolika. Ta direktiva, če se spomnite, temelji na tem, kar se je dogajalo v Rosarnu, januarja 2010. Pa to ni bil edini tak dogodek, ki smo mu bili priča v zadnjem obdobju, tudi v Anderlehtu, v Malmeju, v Londonu, tudi v Parizu. Pravzaprav ne obstaja država članica, kjer se ne bi pojavil tudi problem sezonskih delavcev, ki bi vzbudil veliko zanimanje medijev. Seveda se ti delavci ponavadi pojavljajo pri pomembnih sektorjih na področju turizma, kmetijstva in tako naprej. Vsaka država ima svoj sistem Italije, svojega Nemčija, svojega Češka, svojega Avstrija, svojega, tudi Združeno kraljestvo ima svojega. Tega zagotovo ne bomo odpravili zlasti pri tako pomembnem področju. Evropski parlament seveda opozarja na določene stvari in deluje tudi kot nek nadzorni organ. Sam sodelujem tudi v medparlamentarnem odboru, ki se ukvarja s to temo. Mi smo tisti, ki predlagamo določene predloge tudi pri drugih pomembnih vprašanjih, že prej sem omenil napotitve delavcev znotraj podjetij. Takšno vprašanje je treba razrešiti v relativno kratkem času, če želimo zagotoviti varstvo delavcev. Vem, da je ogromno sezonskih delavcev v Italiji, ki pobirajo jabolka in pomaranče. Gre za res sezonsko delo, tako da je šestmesečno obdobje po mojem mnenju pravilno. Strinjam se s tem, kar je povedal poročevalec, kar sta povedala tudi predstavnika oziroma predstavnici sveta in komisije. Mislim, da bi morali čim hitreje opredeliti vsa ta področja. Hvala. Hvala lepa, gospod Busotin. Yes, thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. ELS je seveda pripravljena obravnavati tudi nove predloge na tem področju. To smo izpostavili v predvolilni kampanji na zadnjih volitvah in ustrajamo pri tem stališču. Vendar se mi zdi, da so kolegi iz nacionalnih parlamentov izpostavili nekaj precej veljavnih argumentov z področja subsidijarnosti, ki jih ne moramo kar odmisliti in ki jih tudi ne bi smeli potisniti ob stran. Ravno nasprotno, resno bi jih morali vzeti. Komisija nas je skušala pomiriti, rekla je, nikar naj vas ne skrbi, pri sezonskih delavcih lahko še vedno porabimo nacionalne kvote, države bodo določale, koliko delavcev bodo spustile na trg dela. Poleg tega imamo tudi preferenco skupnosti. Tako da se tu pojavlja vprašanje, ali se bodo ti pogoji še ohranili in če ja, zakaj potem smo potrebujemo to direktivo? če je odgovor na to vprašanje, da zato, ker moramo poskrbeti za ustrezne delovne pogoje, si moramo zastaviti tudi vprašanje, zakaj posamezne države članice niso zmožne zagotoviti ustreznih delovnih pogojev za tiste delavce, ki prihajajo izven Evropske unije. Zakaj moramo mi na evropski ravni sprejeti zakonodajo, zakaj države članice niso zmožne delovati same. Načelo subsidijarnosti je pomembno, bi ga morali spoštovati. Komisija je pravzaprav dolžna izpostaviti dobre argumente, zakaj se spoštuje načelo subsidijarnosti v tem primeru. Še zadnja pripomba. Rečeno je bilo, da bi nam lahko ta direktiva pomagala v boju proti nezakonitem priseljevanju. Vendar, če prav razumem, smo sprejeli tudi druge pobude, ki naj bi bile v pomoč pri, v boju proti nezakonitemu priseljevanju naprimer direktiva o sankcijah za delodajalce, ki zaposlujejo nezakonite priseljence. Ta direktiva še ni začela veljati. Tako da tudi, ko gre za izkoriščanje, moramo biti zelo previdni. Ne smemo prehitro sklepati. Ne vem, ali bo ta direktiva res zaključila izkoriščanje, glede na to, da smo sprejeli že podobne pobude v zvezi s tem. Mi temu predlogu ne nasprotujemo, smo odprti do njega, zagotovo bomo v celoti sodelovali s poročevalcem, vendar nas morate prepričati. Danes Evropska komisija, po mojem mnenju, ni podala prepričljivih argumentov v zvezi s tem, da se spoštuje načelo subsidijarnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Mulder. Hvala, gospod predsedujoči. Če se naveže na to, kar je povedal gospod Busutil. Prvič smo slišali tudi mnenje držav članic v zvezi s predlogom komisije. Kolikor vem, je 12 nacionalnih parlamentov nasprotovalo. Temu predlogu to sicer ni dovolj, da se predlog blokira, vendar sedaj se uporablja nov postopek, zato me zanima, ali bi lahko vsi parlamenti posredovali svoje mnenje v pisni obliki. Verjetno so to že storili. Ali bomo slišali tudi, kakšno bo mnenje komisije? Tako da bomo imeli na dlanje argumente za in proti in potem sami presodili, kako bi bilo najbolj modro ravnati. Mislim, da se lahko vsi strinjamo s tem, da tisti, ki delajo v Evropski uniji, morajo biti deležni dostojne obravnave preprečiti je treba nezakonito izkoriščanje in sorodne zadeve, vendar se mi zdi, da ta predlog ni dovolj dobro temeljen, ker ne temelji na statističnih podatkih. Zanima nas, kakšno je stanje v posameznih državah članicah, koliko sezonskih delavcev je v državah članicah. Če že je toliko nezakonitih delavcev, kako bomo s tem novim predlogom preprečili ta pojav? Namreč države članice so tiste, ki bodo zadožene za izvajanje te direktive. Če države članice niso zmožne ničesar storiti zopr nezakonite delavce v tem trenutku, potem ne razumem, kako bodo to uspele z Evropsko uredbo. Zato bi rad slišal kaj več v zvezi s tem, kako obsežen je ta pojav, ali imate kakšne statistične podatke v zvezi s tem. Zanima me, kakšne so pričakovanja komisije v prihodnje se bo ta pojav povečal ali zmanjšal v državah članicah. Potem pa še nekaj, kar je omenil tudi svet. Eden od pogojev je seveda dostojna namestitev, ampak kakšna pa je definicija dostojne namestitve? Predvidevam, da je definicija nekoliko drugačna na finskem, če jo primerjamo s tisto, ki jo uporablja v Grči. Kako bomo rešili ta problem? Potem pa še samo obdobje, ki se omenja. Tudi Današnji gosti so povedali, da trenutno veljavni sistem popolnoma dobro deluje. Zanima me, kako je komisija prišla do teh šestih mesecev. V nekaterih državah je, ne vem, štirimesečni rok, osemmesečni v drugi, ali je ta rok enak za vse poklice. Če delaš na področju turizma, sklepam, da veljajo drugačni pogoji, kot veljajo za delavce, ki delajo na področju kmetijstva ali kjerkoli drugot. Zato me zanima, zakaj je komisija določila šestmesečni rok in ali ta rok velja za vse poklice. Gospod predsedujoči, toliko v zvezi s tem. To so moje začetne pripombe. Prijel sem tudi nekaj pripomb, tudi zelo negativnih, nekaj je pozitivnih pripomb. Zagotovo bomo obravnavali vsak predlog v pozitivnem duhu. Je pa res, da se bo treba odzvati tudi na negativne pripombe. Hvala. Romero. Hvala lepa, gospod Romero. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo ena pripomba. glede držav članici njihovega odnosa do tega predloga bi rada nekaj izpostavila. Gospod Busutil je že sam zelo lepo povedal, da države članice lahko same opredelijo pogoje za delo in se s tem izognijo možnosti, da pride do dvojnega trga, kot je v tem trenutku v nekaterih državah. Statistični podatki so tudi zelo pomembni. Vedeti moramo, kakšno je trenutno stanje. Določena vprašanja so povezana tudi z načelom subsidijarnosti. Zagotovo v Evropi trenutno prehajamo novo fazo. Situacije v posameznih državah so zelo raznolike, je pa dejstvo, da smo priča mobilnosti, da se vzpostavlja tudi evropski trg dela. Postopno, ampak s gotovostjo. Zato bi morali opredeliti pogoje za vzpostavitev enotnega evropskega trga dela, kajti v prihodnje bo tak trg zagotovo obstajal. Ne moramo samo trditi, da je to vprašanje v pristojnosti držav članic. Seveda je, ampak spoštovati je treba tudi Združeno kraljestvo in njihovo stališče. Združeno kraljestvo pravi, da želi spoštovati samo tisto, kar je zapisano v pogodbah. Seveda bo treba na evropski ravni tudi nekaj storiti v zvezi s tem. Upoštevati je treba tudi vsa priporočila, ki so bila podana. V tem trenutku nažalost že obstaja dvojni trg. Morda zato, ker nekatere države članice tega enostavno ne uspejo preprečiti zaradi upravnih pomankljivosti, ker pa se to dogaja, bi morali poskrbeti za nasprotni učinek. Nekatere države članice uporabljajo orodja, ki jih imajo na možnosti in na nek način celo pritegnajo nezakonite priseljence. Proti temu bi se morali boriti. Zato je ta direktiva nečemu namenjena. Ne bi smeli na kakršen koli način pritegniti delavcev iz tretjih držav. Ne bi smeli več zaposlovati nezakonitih priseljencev, ki delajo v nemogočih pogojih. Nacionalni parlamenti bi morali torej delati predvsem na tej dodani vrednosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Moram reči, da sem predvsej presenečen nad tem, kar so nekateri rekli v zvezi s sezonskim zaposlovanjem, da naj bi to sedaj privedlo do dolgoročnih priseljenskih tokov. Glede tega nisem ravno najbolj prepričan. Izboljšati bo treba pogoje za delo v državi izvora. Pri tem ne bi smelo iti za to, da ponudimo razvojno pomoč ali da legaliziramo nelegalno situacijo. Gre za to, da sezonskim delavcem ponudimo delo, če za to v državi članici obstaja potreba. vprašati se moramo, ali se lahko te potrebe na trgu dela zapolnijo z nacionalnimi delavci ali z delavci iz Evropske unije. Če teh potreb ne moremo zapolniti z evropskimi delavci, potem je treba poiskati druge možnosti. Ne moramo kar tako reči, da bomo pripeljali sezonske delavce od drugot. Če potrebujemo sezonske delavce, potem je, po mojem mnenju, logično, da najprej poiščemo delavce v svoji državi, potem v Evropski uniji in če jih tam ne najdemo, potem se seveda lahko obrnemo tudi na države izven Evropske unije. Vendar, če se pojavi še dodatna potreba potem, da se pripelje ljudi izven Evropske unije, pa se mi zdi, da bi morali zelo jasno zapisati, da gre samo za začasno dejavnost, natančno je treba tudi opredeliti pogoje za zaposlovanje, za vstop, potem pogoji v zvezi z delovnim časom, socialnim zavarovanjem, plačilom, vse te zadeve je treba predhodno razjasniti. Razmisliti je treba tudi o tem, kje bodo ti delavci plačevali socialne prispevke, v državi, kjer opravljajo delo ali v državi, odkuder prihajajo. Morda bodo morali v državi, kjer delajo, koristiti tudi zdravstvene storitve, naprimer. Potem se pojavljajo še druga vprašanja. Naprimer, če ista oseba vsako leto pride kot sezonski delavec v državo za šest mesecev, bi ta oseba lahko verjetno bila upravičena tudi do pokojnine. Vsa ta vprašanja je treba razčistiti, zato da ljudi ne bomo pustili nekje ob strani. Potem je pa tu še vprašanje, kaj je to sezona. Gre res za šestmesečno obdobje. Kaj pa primeri, ko naprimer noseči, noseče sezonske delovke pridajo v državo, rodijo otroka v tej državi in oseba ostane dlje kot šest mesecev. Kako bomo uredili te primere? Ali bo ta otrok potem državljan ene izmed držav Evropske unije, zato ker se je tam rodil, to potem sproži še druga vprašanja. Naprimer, kaj se zgodi s to sezonsko delavko, ki rodi v času upravljanja sezonskega dela? Bo ostala v državi samo zato, ker se je otrok tam rodil? Kaj se zgodi, naprimer, če ima eden izmed sezonskih delavcev hudo nesrečo in mora ostati v bolnišnici več kot pet mesecev. V tem primeru ne moremo reči, da je ta oseba nezakoniti priseljenec in da jo je treba izgnati. Prepričiti je treba tudi cel niz možnih zlorab. Vsa ta vprašanja je treba torej razrešiti. Pokojnine, socialno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje. To so vprašanja, ki sodijo v področje subsidijarnosti. Države članice bodo morale pri tem sodelovati. Ne moremo enostavno reči, ja, gre za načelo subsidijarnosti. Tu gre za vprašanja, ki so povezana s socialnim sistemom, zato bi se morali zadev lotiti na drugačen način. Obrniti bi se morali na države članice in poskrbeti za to, da bodo za vse veljala enaka pravila. Hvala. Hvala lepa, gospa Lembert. Hvala, gospod predsedujoči. Nisem se nameravala oglasiti v tej razpravi, ampak sedaj ste me pa kar spodbudili k temu. Kar zadeva dodane vrednosti na evropski ravni, ne povem, da smo odgovor na vprašanje, ali res prinašamo dodano vrednost, že dobili. Države članice izvajo nacionalno zakonodajo, ki naj bi poskrbela za to, da sezonski delavci na področju turizma, kmetijstva in drugot delajo v ustreznih pogojih. Dejstvo je, da te delavce izkoriščajo. Države članice imajo zakone, tem področju, vendar jih ne izvajajo. Poleg tega ne izvajajo ustreznih inšpekcij, zato se mi zdi, da je evropska dodana vrednost prav v tem, da bo komisija na vse zadnje tista, ki bo preganjala tiste države članice, ki ne uspejo zaščititi sezonskih delavcev v takšnih situacijah. Ti sezonski delavci so tako državljani Evropske unije kot državljani tretjih držav, ta direktiva skuša torej vzpostaviti enoten pogoj. To pa je, da se zagotovi minimalno plačilo tem delavcem, da se z njimi sklene neka vrsta pogodba. To bo koristilo tudi našim državljanom. S tem bomo preprečili kakršnokoli zlorabo delavcev, preprečili bomo prenisko plačevanje in delo v neprimernih pogojih. Nekateri enostavno podpirajo takšno sezonsko delo, zato ker sezonske delovce predvsej nizko plačajo in to jim ustreza. Tako da si bo treba res ogledati vsa posamezna vprašanja, ki se omenjajo v tej direktivi. Res je, da gre tudi za vprašanje socialnega zavarovanja, zato bi morali najprej preučiti vse tisto, kar države članice že počnejo v zvezi s tem. Države članice bi morale imeti že na voljo ukrepe v zvezi s socialnim zavarovanjem, zdravstvenim varstvom, plačevanjem davkov in tako naprej. Mednarodna organizacija za delo jasno navaja, katere so ključne pravice z področja socialnega varstva. Tudi v Evropski uniji imamo na voljo takšne standarde in pravila, ki veljajo tako za naše državljane kot za državljane tretjih držav. Potem še vprašanje dostojne namestitve. V okvirni direktivi lahko seveda opredelimo določene ključne vrednote ali pa prepustimo državam članicam, da same opredelijo dostojne pogoje za namestitev. Dostojna namestitev pomeni, da imaš tekočo vodo, da kot delavec lahko greš pod tuš, da imaš možnost, da v stanovanju kuhaš, se prehranjuješ in da spiš v svoji posteli, ne pa da živiš še z večjim številom drugih delavcev v isti sobi, kjer si potem izmenjujete to posteljo. Če države članice še nimajo definicije dostojne namestitve, bi jih moralo biti sram in bo treba v zvezi s tem nekaj storiti. Tako da je po mojem ta direktiva dobra, ker prinaša dodano vrednost. Vse vlade držav članic so v preteklosti določene stvari podpisale, sprejele nekatere obljube, prevzele obveznosti, če so to storili predhodniki ja, smola, ampak gospa Romero Lopez je spostavila tudi dvojni trg dela. Pomembno je, da se spoštujejo pravice. Mislim pa, da bomo s pomočjo komisije dosegli to, da se vzpostavijo ustrezni pogoji za delo v državah članicah, kadar države članice tega same ne želijo storiti. Hvala. Hvala, gospa Ernst.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 Tudi druge članice so to pozitivno ocenile, morda bi lahko nekaj povedali tudi o teh argumentih. Tukaj gre za dve stvari, ki jih je potrebno razjasniti. Dobro, ne samo to, da govorimo o socialni varnosti. Najprej moramo tudi jasno povedati, kakšen je cilj te direktive. Zakaj gre? To je potrebno jasno povedati. Vse države članice imajo sezonske delavce, to lahko gotovimo, in vse želijo sezonske delavce. Včasih več, včasih manj in na, na različnejše oblike. To je dejstvo. In ugotavljamo lahko tudi to, da so sezonski delavci pogosto žrtev hudega izkoriščanja, ne samo v Luzanu. V vseh oziroma v številnih državah obstaja problem hudega izkoriščanja nezakonitega statusa teh delavcev. Zagotoviti je potrebno tudi to, da na tudi nacionalni zakoni, ki do sedaj niso poskrbeli za enakopravnost in niso pozitivno vplivali na razmere teh delavcev, Torej, ravno nacionalna ravna je tukaj odpovedala, če to povem na odkrit način. Zato je potrebno o tem razmisljati na evropski ravni. To se mi zdi dobro in zato podpiramo možnost evropske direktive. Pri enakopravnosti govorim na delovne pogoje, na plačilo in pa tudi na zdravstveno oskrbo. skeptikom v dvorani, ki pravijo, zakaj pa je to pomembno za nas, pa pravim naslednje. To je pomembno tudi za socialni mir v posamezni državi članici. Potrebujemo eh, vzdržne delovne pogoje tudi za te ljudi in to je pomemben argument. Druga točka. Kaj je cilj te direktive? Cilj je zmanjšati nezakonitost priseljevanja. Tukaj je potrebno ukrepati. Podpiram tudi vse to, kar je povedal gospod Morales, da potrebujemo horizontalne rešitve tam, kjer so možne. Zato se moramo zauzemati. Ta dva vidika sta pomembna, ko govorimo o cilju direktive. In pa drugič, potrebno tudi razjasniti, kaj je sezonsko delo, kaj eh, je doslej bilo povedanega. Sezonsko delo mora biti omejeno obdobje, 8, 12, 3, 4, 6 mesece, o tem lahko razpravljamo, ampak moramo se vprašati, kaj je sezonsko delo, ali je to odvisno od časa, ali je to odvisno od del, števila del, ki jih nihče drug v, držav, v državah članicah ne želi uh, opravljati. Če je temu tako, moramo tudi to tako zapisati. Oziroma, ali menimo, da sezonske dele sezonska dela pomenijo predvsem dela za nizko kvalificirane delavce. In potem, ali ne bi bilo sezonsko delo tudi nekaj, kar lahko ima stalni karakter. Na nazadnje, tudi delo dajalci želijo imeti enake ljudi, s katerimi imajo že izkušnje naslednjo sezono spet in ali je potem to sploh še sezonsko delo. Se pravi, vse to moramo razjasniti, sicer se bomo preveč zapletli. Glavni interes gre v smer tega, da želimo ustvarjati človeka vredne pogoje za te delavce, ki dejansko ustvarjajo dodano vrednost. In potem moramo seveda razpravljati tudi o pokojninskih prispevkih, socialnih prispevkih, plačilih in tako naprej. Seveda moramo tudi o tem govoriti, ampak najprej je potrebno jasno povedati, kaj je cilj te direktive, kaj želimo doseči. In, uh, takšni dogodki, kot so se zgodili v Italiji, so lahko samo še dodatna spodbuda za to. Now. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo Kamilo Greckemu, ki danes predstavlja Alžirijo v imenu delegacije z Magrebom. Gospod Grecki, izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad vse prav lepo pozdravil. Seveda sem prisluhnil z veliko mero pozornosti današnji razpravi v odboru Libe. Prebral sem tudi osnutek direktive. Veliko sem se naučil. Gospod predsedujoči, ne želim zavračevati stvari, ampak dve stvari bi vseeno rad izpostavil ugotavljam, da Evropo skrbijo predvsem pogoji za delo, v katerih naj bi delali sezonski delavci oziroma v katerih že delajo sezonski delavci, želite zaščititi njihove stanovanske pravice, zdravstvene pravice in tako naprej. Skrbi vas tudi, kaj se zgodi po preteku pogodbenega obdobja, teh šestih mesecev ali kakorkoli že. Vendar nikjer ni omenjeno, niti ni bilo govora o tem, da bi se morda tretje države lahko vključile v delo. Kaj se dogaja z naprimer državami na jugu Evrope? Sam prihajam iz Alžirije in lahko vam povem, da se mi ponavadi dvostransko pogovorimo z zadevnimi državami članicami, Predvsem nas zanima, kako lahko mi prispevamo k razvoju pogojev, v katerih delajo sezonski delavci. Seveda se pogovarjamo s posamezniki iz sektorjev, v katerih delajo sezonski delavci. Pogovarjamo se o tem, kako bi lahko čim bolj pomagali, bili koristni. Gospa Šmit je prej že omenjala nekaj v zvezi s tem, zato me zanima, ali imate kakšne konkretne podatke tudi v zvezi s tem, kakšne koristi imajo tretje države od tega. Ali se izboljšajo pogoji ali se zmanjša revščina in tako naprej. Moram pa vseeno povedati, da ne želimo, da bi te direktive privedle do tega, kar že obstaja v nekaterih državah. Namreč, ko prihaja do zmanjšanja pristojnosti v državah članicah pravzaprav prihaja do neke vrste krvavitve, če lahko tako rečem, prihaja do bega možganov. Mi smo precej vlagali v te ljudi. Pri nas je proračun za izobraževanje največji. Veliko smo vložili v izobraževanje, v pridobivanje zmogljivosti in veščin teh oseb, ki pa potem pobegnejo iz države. Res je, da sezonski delavci pomagajo pri odpravljanju težav evropskih držav, vendar se mi zdi, da bi morali spostaviti take pogoje, ki bi koristili obema stranema. Toliko za enkrat, gospod predsedujoči. Hvala lepa še enkrat za povabilo. Hvala lepa tudi gospodu Pancerju. Skupaj z gospodom Pancerjem pripravljava poročilo o krožni migraciji. Tako da, če imate kakršnokoli vprašanje, bom nam z veseljem odgovoril. Hvala. Imeli smo kar dolgo razpravo, sodelovalo je veliko odeležencev, sedaj pa eh, povratna informacija oziroma odziv komisije, gospa Šmit. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Bom kratka, dve pripombi. Prva, kar zadeva statistične podatke. Dali smo nekaj podatkov, podatkov v, v presoji vplivov. Potem smo pa izvedli še eno anketo med državami članicami, zato da bi dobili še dodatne podatke. In sicer smo ugotovili, da gre za več kot 100 tisoč ljudi, ki so sezonski delavci iz tretjih držav. V Španiji eh, leta 2008 eh, 24 tisoč 800, na švedski 150. Seveda imamo nekaj podatkov ampak te podatke imamo samo, če nam jih države članice dajo. Ko pa gre za nelegalne delavce, razumeli boste, da je takšne podatke težko dobiti. In zato so številke, ki jih imamo, verjetno predvsej podcenjene, glede na realno situacijo. Dovolite mi, da poskušam odgovoriti na vprašanje o tem, ali sploh potrebujemo direktivo na tem področju. Mislim, da je zelo pomembno gledati na priseljevanje kot eh, na celoto. Moramo imeti za to eh, celovit eh, pristop. Tampere, Haag, Štokholm smo navajali. Mislim, da moramo pokazati, da Evropa ni zaprta Evropa, ki se samo bori proti nelegalnemu priseljevanju, ampak da tudi odpiramo vrata eh, ljudem, ki so kvalificirali. Tu že imamo direktivo, ki sem jo prej omenjala, ampak eh, moramo pokazati, da odpiramo vrata tudi tistim, ki niso kvalificirani oziroma ki so slabo kvalificirani. Želim odgovoriti predstavnikom Magreba. On je tudi spostavil vprašanje prispevka teh delavcev svoje države izvora. E, če gre za nekvalificirane delavce, tu problem ni tako velik, problem bega možganov. Ampak mogoče bojo domov prinesli tudi svoje izkušnje, ki jih bodo dobili sem, ki jih bodo dobili tukaj. Upam, da bo e, to potekalo tudi v tej smeri kot sem rekla, ta direktiva pušča veliko fleksibilnosti država članicam, po drugi strani pa vsebuje precej stroga pravila v zvezi z kriteriji sprejema in s pogoji za sprejem. Ne smemo pozabiti cilja, to pa je izogibanje izkrivljanju migracijskih tokov. Po drugi strani pa moramo vedeti, da gre za ranljivo skupino, ki je često žrtov izkoriščanja in upamo, da bomo s tem predlo predlogom naredili korak eh, k boljši zaščiti eh, teh ljudi. Eh, belgijsko predsedstvo, gospod Rajs. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči nimam veliko za dodati temu, kar je bilo rečeno, to, kar me nekoliko pomirja v zvezi z nadaljevanjem dela, je to, da vidim, da so pomisleki in vprašanja več ali manj isti kot tisti, ki smo jih slišali v svetu. Pri vsakem instrumentu je prvi refleks ta, da se primerja pobudo komisije z nacionalnimi zakonodajami, z nacionalnimi praksami na tem področju, ampak mislim, da bomo v naslednji fazi po ponovnem pregledu besedila in upoštevajoč tudi vaša mnenja, torej vaša mnenja bom prav gotovo posredovala v svetu in mislim, da bomo potem lahko oblikovali kompromisno besedilo, ki bo sprejemljivo za vse. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Sedaj pa se vrnimo k poročevalcu, gospodu Moraesu. Prosim ga, da povzame in zaključi to razpravo. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo sem hvaležen kolegom za to premišljeno razpravo. In zahvaljujem se za prispevke k tej težki nalogi. Zakaj je ta naloga težka? To je čisto jasno. Videli smo, eh, da so nekatera eh, dejstva očitna. Tampere je bil pred 11 leti. Sedaj govorimo o legalizaciji. Eh, nelegalnih eh, migra migracij, ampak nič dosti se ni zgodilo. Potem smo uh, se odločili za sektorski pristop eh, in bilo je nujno, da pride do te situacije, ko se moramo začeti ukvarjati s vprašanjem skupnih migracijskih poti. Gospod Papa Nikodaj in gospod Fos Eh, se ukvarjajo s čisto pragmatičnimi vprašanji, ali šest mesecev dovolj, ali lahko to naredimo tako, kot je treba. Eh, ukvarjati se moramo s podrobnostmi, ampak jasno je, da so tu politične občutljivosti. Naj ponovim. Večina držav članic je sprejela ta predlog, kljub eh, načelo subsidijarnosti. Zakaj? zato ker vedo, da večina držav članic ne eh, ščiti eh, sezonskih delavcev. Južna Italija, to, kar se je tam zgodilo, je eh, sramota za EU. Situacija se zelo razlikuje po EU. In kot je rekel kolega iz Magreba, rezultat je ta, da nimamo skupne celostne politike in da ni oblikovan pravi odnos med nami in državami v razvoju. In države v razvoju želijo, da se ta stvar uredi. E, nujno je bilo oziroma neizogibno je bilo, da bo e, ta predlog sprožil veliko razprav. Vem, da je komisija o, e, pripravila oceno učinka, da so bili zbrani določeni statistični podatki. Nekateri izkušeni člani sicer mislijo, da bi stvari bile boljše, ampak vseeno. E, Ampak od tam prej naprej, koliko krat smo skušali stvari regularizirati, koliko krat smo skušali to urediti, vemo, da je ta izziv zelo težek. Ampak tega se moramo lotiti. Kar zadeva sezonske delovce, mislim, da smo sedaj v situaciji, kjer lahko oblikujemo nek razumen svežen. Rešiti moramo nekih težkih vprašanj. Gospa Lambert je govorila o socialnem zavarovanju, področje uporabe direktive, definicija, kaj je. Eh, sezonski delavec oziroma sezonsko delo. Če bomo uspeli to opredeliti, potem bomo tudi eh, sicer naredili korak naprej. Večina držav članic meni, da je to pametna ideja, ampak tudi znotraj naših političnih skupin bojo eh, napetosti. Nevladne organizacije, sindikati, podjetja. Gospa Weber je to zelo elokventno povedala. Vse te organizacije, vse e, te identitete e, nekoliko drugače gledajo na te stvari, kajti prvič govorimo o nekvalificiranih delavcih, kajti to so tisti delavci, ki se e, srečuje z največ težavami. In to so zelo občutljiva vprašanja, tudi za državljane. In sedaj sem slišal te prispevke kolegov in prepričan sem, da imamo lahko zrelo razpravo o sezonskih delavcih. Ta resnost, ki ste jo pokazali, kaže na to, da vsi razumete, da z transferji znotraj podjetij, da vse to predstavlja novo fazo. To vsi razumemo. In to bo podlaga za zelo zrelo razpravo, ki jo bomo imeli. In potem, ko bo razprava tekla, mislim, da bo eh, strahov manj. Čeprav bodo ene stvari še vedno nekoliko občutljive. Zato vas prosim, da ostanete odprtega doha, da si pogledate to poročilo tašno kot je. In v svojem poročilu bom prav gotovo upošteval veliko vprašanj in pomislekov, ki so bili izrašeni sedaj. Sem pa bolj optimističen, kot sem bil prej. Veliko ljudi me je opozorilo, da bo. Uh, to poročilo o sezonskih delavcih težko prebrati. Mislim, da je res težko, ampak današnja razprava kaže, da obstajajo dobre možnosti za delo naprej. Hvala lepa, gospod Morajes, vsem se vam zahvaljujemo. Vsem udeležencem v tej zelo zanimivi razpravi, sedaj smo pripravljeni nadaljevati, tako kot je bilo eh, predvideno. Še bomo imeli nekaj časa, da bomo lahko razpravljali o tem pomembnem vprašanju o sezonskih delovcih. Ampak, kot vidite, točka 8 je preložena, sedaj gremo naprej na točko 9 na našem dnevnem redu in sicer želim izkoristiti to priložnost, da pozdravim eh, bivšo kolegico, gospo eh, Žanin Plašar. Zelo smo veseli, da vas eh, ponovno vidimo v tem odboru. Kot sem rekel, točka 9. Imeli bomo skupno razpravo. Še nekaj minut imamo pred seboj za to skupno razpravo o osnutku priporočila v zvezi s eh, tremi lihtenštajnskimi dosjeji. Gospa Holmajer, prosim lepo, malo eh, posluha, prosim. Prosim, tisti, ki morate oditi, naredite to eh, potihem. Gospa Holmajer, gospod Koeljo in gospod Van de Kamp so poročevalci za eh, te tri doseje, ki se nanašajo na Lichtenstein. Njim bomo dali besedo, da predstavijo svoja eh, priporočila, potem bomo imeli razpravo. Rok za ulaganje postopkovnih predlogov sprememb na osnutek zakonodajne rezolucije je 6. december. 6. december. Za, kar, pa, kar pa zadeva operativne osnutke, tu pa ne bomo sprejemali nobenih eh, predlogov sprememb, zato ker eh, parlament leti sprejema. Sedaj pa poročevalci. Najprej. Gospod Busutil je nadomestil gospod Holmajer in mu dajem besedo, ker tako je. Gospod Busutil. No, potem pa ne, pa gospod Coelho prvi. Ali pa gospod Van de Kap, kdorkoli. Gospod Coelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. É, ehm, o, na parte da, que tem a ver com Schengen, e provavelmente. Fala ali para o Sr. Presidente. Situacija v zvezi s temi poročili je dokaj enostavna. Vsi pričakujemo, da bomo Eh, reš, oziroma smo upali, da bomo rešili tudi vprašanje Lichtensteina potem, ko bo Švica pristopila k šengenskemu pravnemu redu. Vendar pa to ni bilo mogoče, eh, bile so določene pripombe. Eh, Nemčija in Švedska sta imeli svoje pripombe zlasti zaradi eh, davčnih utaj. In zato Lichtenstein ni pristopil istočasno k eh, Eh, šengenskemu pravnemu redu. Eh, in na ta način so nastale meje tam, kjer jih ni bilo več kot sto let. Norveška in Švica so že v uh, šengenskem prostoru, ampak sedaj je eh, treba dati zeleno luč za pristop Lichtensteina k temu sporazumu. V tem ponovnem pregledu bomo ugotovili, ali Lichtenstein spoštuje oziroma ali ne spoštuje vseh naših kriterijev. Nobenega razloga ni, da predpostavljamo tako ali drugače, ampak danes naj parlament da pozitivni signal, neke vrste zeleno luč, da lahko ta eh, postopek steče. Po mojem mnenju bi to zeleno luč parlament moral dati. Mr. Busutil, Mr. Van de Kamp. Gospod Busutil, gospod Van de Kamp, gospod Busutil, boste prvi. Gospod predsedujoči, jaz nisem Monika Holmajer. Eh, ampak eh, jo nadomeščam v tej razpravi. Bom govoril o zaključku protokola za pristop Lichtensteina k dublinskemu, eh, dublinskemu sporazumu še svico. Gospa Holmajer podpira to zahtevo, da Lichtenstein pristopi k dublinskemu sporazumu skupaj še svico. Pravi naj to pozdravimo in da je to tudi logičen in potreben korak naprej. Njeno mnenje je torej pozitivno, pozdravlja Zaključek tega dosjeja po predvsej dolgem času, ta dosje je bil kar dolgo časa odprt in gospa Holmajer zato podpira eh, zaključek tega protokola. To je naravni korak. Ta korak sledi z ključko pogajan in samo dejstvo, da sedaj parlament po Lizbonski pogodbi ima Eh, pristojnost, da potrdi to vprašanje, to pomeni, da moramo tu dati svoj, eh, svoj pristanek. Samo osebno pripomba, če dovolite, v luči predstavitve gospoda Fandekama. Mislim, da je nekoliko ironično, da moramo imeti razpravo o tem, da se Švica vključuje v določene sporazume EU, kajti ta razprava poteka po eh, eh, referendumu, ki je bil ta teden. Eh, v Švici. In sedaj odpiramo v Švici možnost za sodelovanje z nami. Odziv od te države je pa povsem drugačen od, eh, iz, eh, od tega, kar bi pričakovali. Mislim, da bi bilo narobe, če ne bi izrazili svoje zaskrbljenosti nad tem, kar se dogaja v Švici. Kajte to, kar se dogaja v zvezi s temi. Eh, ljudskimi pobudami ne odpira te države, ampak jo zapira. Hvala lepa, gospod Busutir, smo zabeležili vašo pripombo. Besedo pa dajemo gospodu Van de Kampu. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Eh, na deze dve eminente eh, sprekers eh, voor mij. Hvala lepa teh dveh odličnih govornikih, ki sta govorila pred mano, bi želel še sam podati nekaj pripomp v povezavi z predlogom, ki sem ga jaz obravnavam. Države, ki so bile omenjene, so vstopile v šengensko območje, sprejele so šengensko pravo in s tem so del naših zunanjih meja ter tudi prispevajo k varovanju teh meja. Odnosi med EU in temi državami so 23. junija 2009 uh, eh, bile ustanovljene v takšni obliki. Pogajanja so bila zaključena leta 2010. Lisbonska pogodba je stopila v veljavo 1. decembra 2009 in Evropski parlament je sedaj, sedaj mora eksplicitno podati svojo podporo. Sam se strinjam s to podporo, strinjam se z uh, vstopom te držav, teh držav v šengensko območje. Vsi smo seveda vzeli na znanje to, kar je povedal moj predhodni govornik v povezavi z referendum v Švicu. In tudi sam sem želel upozoriti na rezultate tega referenduma. Hvala lepa zdaj odpiramo razpravo, gospa Keller. Like room... Sama bi želela vedeti, ali si kdo sploh predstavlja, kakšne bodo eh, posledice eh, rezultata tega referenduma za uporabo dublinskega sporazuma v Švici. Kajti, če bo prva eh, točka vstopa Švica in če bojo avtomatično pošiljali nazaj tujce, ne vem, če obstaja klasifikacija koncepta tujec. Sprašujem, ali to ne bo nekoliko oviralo možnosti e, Švice, da bi delovala v skladu s, pravicam, e, s človekovimi pravicami, ne vračanja in pa e, v zvezi s pravili, ki urejajo azil. Gospod Enšo. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot poročevalec v senci za skupino socialistov in eh, demokratov lahko rečem, da podpiramo mnenje poročevalcev in se nam zdi naravno, da damo eh, pozitiven odgovor. Ne vem, predstavnik komisije želi besedo, ne? Ne, no, komisija nič, pa belgijsko predsedstvo tudi nič. Nihče ne želi nič povedati. Gospa Keller, še enkrat. Sedaj vas sprašujem, komisija in svet, ali bi lahko odgovorili na moje vprašanje, če veste. Kakšen je odgovor? Komisija bi lahko prosim odgovorili kar takoj ali pa bi mogoče preložili odgovor na eh, pozneje. In prosim, eh, pisno mogoče? P pisni odgovor, gospe Keller. Ja, gospod predsednik, ja, bomo. No Hvala lepa. Nobenih drugih komentarjev. To je to. Poročevalec kateri od poročevalcev ne, to bo to za sedaj. Če prav razumem, smo se dogovorili, da bomo po tej predstavitvi osnutka priporočil dali eh, rok za vložitev predlogov sprememb 6. december, to sem do povdne, do 12. morate dati predloge sprememb na osnutek zakonodajne rezolucije. To je torej dogovorjeno, najlepša hvala. Jutri ob 9. zjutraj se ponovno vidimo. Hvala.